Uh, uh, dragi kolegi, vas lahko prosim, da sedete na svoje mesta, kaj te pričeti moramo, oziroma nadaljevati moramo sejo, še zmeraj imamo dve točki na dnevnem redu. Torej, gospod poročevalec, dragi kolegi, nadaljevati moramo, kaj te dve točki sta še na dnevnem redu. Torej naj eh, povem, kakšni so bili rezultati glasovanja. Lazarus Lazaru za 19 proti 1. En vzdržan glas. Leo Brinkat za 11 proti 9. Vzdržan en glas. Joao Figueiredo za 19 proti nihče. Dva vzdržane. Najlepša hvala da ste glasovali pri tem zaslišanju. Hvala lepa za vaše vprašanje. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko. Z nami je poročevalec gospod Sarvama, ki bo predstavil osnutek poročila oziroma mnenja glede morebitnega razvoja in prilagoditve institucionalne ureditve Evropske unije. Namreč vse inštitucije, ki upravljajo z proračunom Evropske unije, morajo biti pod nadzorom Evropskega eh, odbora za proračunski nadzor. Eh, tukaj pozdravljam tudi predstavnike Evropske komisije in takoj dajem besedo gospodu Sarvami. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ja, res je. V veliko čast mi je, da lahko pripravim to mnenje eh, v imenu tega eh, odbora. To, s čimer se danes ukvarjamo, eh, je razmeroma pomembno poročilo gospoda Ferhofštata in upam, da bo naše mnenje upoštevano. Na kratko vam bom predstavil temeljne eh, tri točke svojega mnenja. Prvič, upam, da ko govorimo o možnem razvoju in prilagoditvi trenutnega eh, institucionalnega sistema, moramo zagotoviti, da bodo vse inštitucije, ki upravljajo z evropskim proračunom, predmet, in to je po mojem mnenju ključnega pomena, ustreznega nadzora Evropskega parlamenta. Torej, vse te inštitucije morajo biti predmet nadzora Evropskega parlamenta. To seveda pomeni, da mora biti predmet nadzora ne le komisija, ampak tudi svet. In potem v svojem mnenju sem zahteval, da bi finančno uredbo posodobili in da uh, bi imenovali cilje celotnega postopka razrešnice. Poleg tega pa bi morali določiti tudi sankcije v primeru, da razrešnice ne bi spoštovali. In tretjič, predlagam, in s tem smo se ukvarjali danes, in večkrat smo se že znašli v položaju, da nismo bili najbolj zadovoljni z tem, da smo se morali ukvarjati z imenovanjem članov računskega sodišča. Pogodba, kot je zapisana, je preveč nejasna. In lahko bi rekli, da je tolmačenje sveta pravilno, ampak ravno iz tega razloga je potrebno poskrbeti za razjasnitev, če želimo zagotoviti, da bi nas državljani Evrope jemali resno? Ko nadzorujemo porabo sredstev Evropske unije, potem se moramo zavedati, da je Evropsko računsko sodišče pri tem ključnega pomena. In zaradi tega moramo imeti enakovreden položaj za svetom, ko gre za imenovanje članov Evropskega računskega sodišča. Mislim, da bi svet moral spoštovati odločitve tega parlamenta. In seveda je naloga tega odbora, da preveri te kandidature, kot smo to storili tudi danes. Torej, to so tri glavne točke mojega mnenja našli jih boste v mojem osnutku in z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanje, če jih imate. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala. Gospod Vogan je na seznamu. Izvolite. Uh, uh, Najlepša hvala. Pozdravljam mnenje, ki ga je pripravil Petris. Kot običajno je to mnenje zelo dobro uh, pripravljeno, zelo dobro zapisano, zato imam le nekaj komentarjev in nekaj vprašanj. Seveda eh, skupina socialistov in demokratov, eh, kot vse druge skupine, želi eh, sprejeti vseh mogočih ukrepov za izboljšanje nadzora nad uporabo evropskih sredstev. Člena 2 in 3. Kaj pravzaprav mislite z tema dvema členoma? Eh, nekaj inštitucije, ki niso predmet eh, nadzora in zato predlagate, da bi finančno uredbo morali eh, posodobiti. Ne vem, kaj to pomeni za pogodbo samo. Ali gre tukaj za tehnične spremembe ali govorite o reviziji pogodbe? To sprašujem zaradi, ker bomo, zaradi tega, ker bomo to mnenje predložili AFKU in AFKO eh, se bo odločil, ali bo potrebno v prihodnosti eh, pogodbo spremeniti. Torej, to se mi zdi pomembno vprašanje. Potem pa deveti člen in še prav eh, posebej kazni. Mislim, da vsi v tem odboru želimo, da nadzor ustrezno poteka, in da so vse inštitucije predmet tega nadzora. In če eh, te eh, inštitucije ne, bo, ne bodo dobro sodelovali, moramo najti eh, ustrezne rešitve. Ampak, ko govorimo o kazni, bi morali načneje zapisati mogoče svežen ukrepov ali kaj podobnega. In vse inštitucije morajo biti predmet nadzora, ponavljam. In še eh, šesti člen, povsem se strinjam z Petrisom, da ima parlament pravico in dožnost pregledati celotni proračun Evropske unije. In to se nanaša na to, kar je povedal že eh, pripravljalec mnenja in kar sem dodal tudi sam, da bo potekala razprava v AFK-u. mislim, da je potrebno eh, skupno obravnavati uh, vsa uh, naša poročila, kajti imamo pravico nadzora nad vsemi agencijami. Zato podpiram člen 6. Najlepša hvala, Denis Dejon. Much, chair, big... Hvala lepa. Zahvaljujem se za ta osnutek mnenja. Strinjam se z vsem, kar je. V tem mnenju, to so namreč zahteve, eh, ki jih je ta odbor zagovarjal že kar nekaj časa. Vendar pa smo v nekolikšni dilemi, kaj ti poznamo osnutek poročila Guja Ferhofštata. Pozorno sem prebral ta osnutek in on pravzaprav zahteva drugačno Evropsko unijo. Želi Evropsko unijo z Evropskim finančnim ministrom, z velikimi spremembami v inštitucijah, tudi ko gre za države članice evra, to bi vplivalo na evropski proračun, na lastna sredstva, potem davke. potem so tukaj ulaganja, eh, posledice bi bile za Evropsko centralno banko. Gre tudi za vprašanje, kako bo Evropska unija uh, delovala v prihodnosti, ko gre za uh, proračun in pa za nadzor zelo težko se je odzvati eh, na njegovo poročilo. Ampak ne vem, ali bi se mogli, morali poglobiti v podrobnosti, ampak če naj bi imeli nov način porabe sredstev in pa zbiranja sredstev, potem je potrebno prilagoditi tudi proračunski nadzor. Proračunski nadzor bo potem še toliko bolj pomemben, kot je. In to ne le za proračun, ampak tudi za odgovornost evropskih inštitucij. Imeli smo že razpravo na temo agencij. tukaj gre tudi za agencije, ki se financirajo z pristojbinami. Poleg tega pa je pomembna tema tudi odgovornost eh, inštitucij za eh, porabo evropskega proračuna. Torej, z veseljem bi prisluhnil Petri So, eh, ko bo predstavil svoj pogled na to. Trenutno izražam le eh, svoje mnenje ali bomo eh, predstavili svojo zaskrbljenost AFKO in potem pustili, da AFKO odloča. Commission. Hvala, ne vidim drugih prijav za razpravo ali želi besedo komisija. Ne. Dobro. Prosimo gospoda Servamo, da se odzove na to razpravo in odgovori na vprašanja. Hvala za te pripombe. Seveda bi moral že prej povedati, da sem seveda uh, vesel vsake izboljšave tega besedila in se veselim vaših predlogov in dopolnil, ki bi to zagotovila. Zač želim začeti s Denisom Dejongom gre torej za neko filozofsko ponderiranje. Smo seveda v sredini nečisa, ko še ne vemo, kakšen bo dokončni rezultat. In lahko bi se to zgodilo zelo hitro. Leto, dve, čez leto, dve, eh, bodo okoliščine mogoče povsem drugačne. in proračunske posledice bi eh, lahko bile takšne, da bi bilo dobro, če bi imeli že ta pravila, ampak tega nimamo. Torej, mislim, da bo težko sedaj um, se odzvati v podrobnosti na vaše vprašanje. če pomislim na dokončno zakonodajno besedilo, je to zelo težko opredeliti. Pred nami je izziv. Um, gledamo v to kristalno kroglo na nek način. Zato nočem se sedaj spuščati v podrobnosti. Do naslednjega torka um, lahko vložite predloge sprememb, ki se jih veselim. Ampak seveda sem tudi sam že malo razmišljal o tem in moram povedati, da je to zelo zahtevno, težavno. Ampak na vsak način eh, bom vesel, če bo z vašimi pripombami uspelo še bolj eh, konsistentno mnenje. Na tem, v tej fazi je težko povedati karkoli več. Sedaj pa direkovo vprašanje oziroma tudi kritična pripomba v zvezi z devet, devetim poglavjem. Jaz mislim, da smo bili pogosto zelo frustrirani s tem, kar delamo. Če smo torej iskreni, če to povem naravnost. In zato um, mislim, da moramo v tem odboru nekaj predlagati. Mislim, da bi bilo dobro, če bi eh, pripravili neko močno mnenje. Ampak seveda moramo biti previdni, ne moramo predlagati if, avko nekaj, kar eh, potem ne bo uresničeno, to bi bilo za manj. In um, v to smer um, gredo, mislim, da vaša eh, tvoja razmišljanja. Na vsak način pa potrebujemo nekaj konkretnega. Kaj ti, če je to naša naloga, potem moramo imeti tudi nek, neko palico, um, drugače nima vse skupaj nobenega smisla. Ampak kako podrobno naj bi zapisali to stvar, to pa je spet težko vprašanje. Mm, na to sem mislil. Torej, da je treba jasno definirati kazni, ki se izrečejo v primeru nespoštovanja tih postopkov. prvi in drugi odstavek. Mislim, da je ključ za razumevanje tega tretji eh, člen, torej kjer se črka PDU razlikuje od prakse in duha pogodbe. In vsak od nas eh, ima definicijo tega, oziroma bi tudi lahko opisal, kaj je duh in praksa pogodbe. Ampak zdi se mi pomembno, da poudarimo, da je razlika. In to eh, zelo pogosto opažamo pri našem delu. Treba je najti torej ustrizna pri, ustrizne prilagoditve, posodobitve in um, um, torej jaz ne predlagam, da bi spreminjali eh, pogodbo, moramo ostati realistični, ampak moramo iti s tim mnenjem tako daleč, kot je možno. Torej, to je moje sodišče in to naj bi naredili v vseh točkah, eh, v katerih govorimo o trih najpomembnejših zadevah. Hvala. Torej, rok za eh, predloge sprememb je 13. september naslednji teden, 12. oktobra pa eh, bomo o tem glasovali v našem odboru po, glasovanju, po tem pa bodo glasovali v Avku. In naslednja točka je um, obisk odbora v Jordani in Libanonu. Torej, odločili smo se za ta obisk, tam so največja taborišča palestinskih beguncev, v Libanonu pol milijona, v Jordani več kot dva milijona. Um, torej, ta misija bo čez um, dva tedna in sicer um, osem članov bo sodelovalo, vključno s predsednikom. Danes lahko um, še konkretno pripravimo ta obisk, program obiska. Guillaume Femme in Fabian Besson sta z nami, ki eh, so organizirate ta obisk. Hvala, da sta tu. In eh, takoj vam dajem besedo. Um, in uh, se veselimo vaših informacij v zvezi s tem obiskom. Hvala za vaš, um, vaše povabilo. Um, več srečanj smo že imeli, namenjeni pripravi. Uh, Eh, tega obiska z gospo Griskle sva se dogovorila, da bo še več srečen. 31. augusta je bilo zadnje. Želim nakratko predstaviti to z vidika agencije, kolegica pa bo potem govorila o Jordani in Libanonu vemo, da Umbra um, ima taborišča um, v Jordani, Siriji, Libanonu, um, na Zahodnem bregu in v Gazi. Um, ima eno milijardo e, evrov na leto, e, dolarjev na leto in ta proračun se povečuje. UNVRA e, nudi pomoč večini od pet, petih milijonov beguncev v tih zadnjih letih, zagotavlja vse. Uh, um, osnovno izobraževanje eh, pet sto tisoč otrokom in razen tega um, imajo bolnice in tako naprej. Gre um, za ponujanje storitev peti milijonom ljudem v zelo specifičnem kontekstu. V času vojne v Gazi je to bila agencija, ki je bila že tam in ki je lahko nudila bistveno in neposredno pomoč ljudem, ki so potrebovali pomoč v Gazi in sicer zaradi že obstoječe infrastrukture in objektov. In kot komisija um, seveda zelo hvalimo delo agencije UNBRA na tem področju. E, kot veste, je to posebna um, Agencija Združenih narodov, 90 odstotkov zaposlenih so operativci in sicer učitelji, um, bolniške sestre, zdravniki, ki delajo v zdravstvenih in izobraževalnih ustanovah tem, na tem območju. In zato je seveda tudi težko uh, um, opredeliti ta proračun, kaj ti um, v bistvu ni možnosti za omejevanje tega proračuna. 80 odstotkov proračuna so plače operativnemu osebju. EU financira agencijo preko treh kanalov in sicer um, gre predvsem za izobraževanje, za osnovno zdravstvo in za osnovne socialne storitve. E, to je programski proračun agencije, ki ga sofinanciramo. EU namenja 100 milijonov letno sofinanciranju te agencije. Zagotavljamo pa financiranje preko dveh, druh, dveh drugih kanalov in sicer e, iz um, sklada za nujne e, primere in iz tretjega sklada. EU torej namenja 120 milijonov letno tej agenciji. In skupaj z državami članicami je to 40 odstotkov celotnega proračuna te agencije. Vendar imamo težave. Agencija ima torej proračun 1 milijarde dolarjev na leto, na leto za sofinanciranje um, osnovnih storitev imajo 660 milijonov na leto, vsako leto beležijo deficit skoraj 100 milijonov eh, dolarjev. Zelo težko je zapolniti to finančno verzel. In UNVRA novembra, decembra se vedno obrne na nas, ker ne vejo, kako plačati eh, zaposlene v zadnjih dveh mesecih, kako še naprej eh, zagotoviti šolanje v šolah za zadnje mesece mesece v letu in tudi za bolnice in tako naprej, ker nimajo denarja. Torej, EU, eh, na EU se obračajo, da bi prispevali več. Um, um, vedno več je beguncev in vidno manj je sredstev donatorjev. Nekateri donatorji so zmanjšali sredstva, nekatere zalivske države so ustavile pomoč za to agencijo. Od 5 septembra naprej agencija že nima več denarja in um, svarili, posvarili so nas včeraj, da če ne bomo zagotovili um, dodatnega, sred, dodatnega denarja, od uh, oktobra naprej ne bodo več, uh, bodo morali zapr zapreti šole. In to je nekaj, kar se vedno ponavlja. Gre za tri ključna sporočila. In, um, veselilo bi nas, če bi um, misija lahko pomagala rešiti ta uh, vprašanja. Seveda želimo pohvaliti UNVRO za zelo dobro delo in želimo, želimo pa tudi, da se nadaljuje notranja reforma, da bo proračun bolj eh, pregleden, da se bodo osredotočili na osnovnost osnovne storitve in da se ne bodo širili na nove storitve. In treba je razširiti bazo donatorjev. Ne more biti tako, da je vedno EU eh, e tista, ki zagotavlja manjkajoča sredstva za ljudske države. Naj bi prispevale več. Eh, Kanada, naprimer, tudi ni prispevala letos v ta sklad in tudi Norveška ne. Torej, vedno prositi samo EU, da zapolni to finančno vrzel, ni v redu. In mislim, da naj bi UNVRA zagotovila širšo bazo donatorjev. In tretja in ključna eh, zadeva, tr ključno sporočilo je, da bi eh, splošno skupščino UNVRA. Um, um, oziroma tudi Združenih narodov um, prepričali, da nameni več, um, več um, denarja za to agencijo. um, doslej je to premalo. Um, torej, ne gre samo za prostovoljne prispevke, temveč želimo, da bi tudi iz proračuna Združenih narodov nekaj denarja teklo v ta projekt, v to agencijo. Torej, to, bil, to so bile moje informacije, seveda bom rad odgovoril na vaše vprašanja. Sedaj pa bo kolegica Fabien. Nadaljevala kolegica Fabien. Mm, Ozila bom primer Libanona, da bomo videli, kako sirska kriza vpliva na delo te agencije. V Libanonu imamo 270 tisoč eh, palestinskih beguncev, ki so že v zelo težki situaciji. E, imajo omejene pravice, omejen dostop do javnih storitev in do delovnih mest. proračun v Libanonu je bil že zelo pod pritiskom, ko so potem prišli še begunci iz Sirije. Um, nekaj več kot 40 tisoč. UNVRA v Libanonu in tudi v drugih eh, državah, kjer operira, um, se ukvarja predvsem z izobraževanjem in zdravstvom. In prihod eh, novih beguncev je seveda um, um, negativno vplival na izvajanje reforme znotraj te agencije, kajti v bistvu je bil sedaj glavni eh, cilj, da pridobijo sredstva za, novo, za dodatno delo. Eh, v Libanonu in Jordaniji, predvsem v Libanonu, eh, pod, to pod, podpiramo agencijo eh, preko bilateralne pomoči in posebnega denarja namenjenega za reševanje sirs, be, m, krize v zvezi s sirskimi begunci. torej dodatno k splošnemu proračunu, Eh, podpiramo agencijo eh, preko bilateralne pomoči in preko dodatnih sredstev, ki so eh, bila namenjena po izbruhu sirske krize. V, teh, v pri tej bilateralni pomoči je za obdobje 2014-2016 smo namenili 10 milijonov za UNRO, 5 milijonov za sanacijo um, taborišč in 5 milijonov za izobraževanje. Razen tega financiramo agencijo tudi z dodatnimi sredstvi, ki so bila eh, dodeljena za pomoč Libanonu v kontekstu sirske krize in 4 milijonov Eh, naj bi prispevalo k eh, izboljšanju življanskih pogojev v taboriščih. Um, in razen tega pripravljamo program v obsegu 15 milijonov v okviru sklada, 12 milijonov za Libanon in 2 milijona, 3 milijona za, milijone za um, um, Libanon. In razen tega um, pomagamo pri obnovi eh, taborišča na Gvelkabel zunaj Tripolija, torej 12 milijonov prihaja iz instrumenta za stabilnost in mir in 14,5 milijona um, um, naj bi eh, komisija sprejela um, kot dodatna sredstva. Hvala lepa, hvala za vse dokumente, um, ki ste jih pripravili in za misijo je to zelo pomembno. Um, imam nekaj vprašanj in mogoče tudi še kateri od kolegov zaenkrat ni prijav za razpravo. Torej, ali nam lahko opišete razliko med financiranjem EU v Libanonu in Jordaniji? Vemo, da so um, specifične razlike. Mogoče bi nam to lahko malo razložili, kje so te razlike. In eh, še zelo specifična informacija. Slišala sem, da od 1. januarja 2016 je eh, sprememba pri plačilu zdravstvene oskrbe strani UNVRE. 100 odstotkov je bilo plačanih, ampak sedaj naj bi plačali palestinci, če je, v, um, če je to v bol, bolnicah Rdečega križa in 15 odstotkov, če je v državnih bolnišnicah. Torej, kakšna je sedaj situacija? Ali eh, to želi agencija spet spremeniti ali so težave? Slišala sem o demonstracijah. Želim. Um, torej izvedeti nekaj konkretnih dejstev, tako da bomo vedeli, kako se pripraviti na ta obisk. Glavna razlika med Jordanijo in Libanonom je ta, da v eh, Jordaniji eh, imajo, ima večina beguncev državljanstvo in dostop do dela, v Libanonu pa ne. To je torej večja razlika, največja razlika. Zato je tudi veliko večje število beguncev v Jordaniji. kar zadeva reformo zdravstva. UNRA je bila v postopku reformiranja zdravstva in šolstva in drugih javnih storitev, ampak eh, prihod dodatnih beguncev je to seveda otežil. Na začetku so bile tudi politične težave v teh taboriščih in mogoče tudi slaba komunikacija strani UNBRE. Predvsem zdravstvena reforma eh, ni eh, bila pozdravljena in eh, prišlo je do demonstracij sicer ne vem, kakšno je zadnje stanje, ampak mislim, da je reforma zaenkrat odložena in da poteka nadaljni dialog z organizacijami v tem taborišču. Palestinski begunci naj ne bi plačali več, tako sem jaz to razumela. V bistvu gre samo za uvedbo drugačnega sistema, ampak to ni bilo zelo dobro razloženo. In mogoste, mogoče veste, da je prišlo do določenih nemirov v teh taboriščih, tudi zaradi posledic, zaradi vpliva sirske krize in v nekaterih taboriščih so se skrivali tudi eh, džihadisti in prišlo je do političnih bojev znotraj teh taborišč. Ali ali naj se jih izključi ali ne in ali naj se uh, sodeluje z vojsko uh, pri tem vprašanju. Uh, nekateri so bili potem izročeni eh, libanonski vojski, to je pozitiven znak, ampak situacija je trenutno zelo težavna. V Bejrutu boste prijeli več informacij o tem. Ne gre samo za večje število beguncev, temveč tudi za politične posledice sirske krize. In za gre tudi za dodatne napetosti, ki nastajajo v taboriščih in okrog taborišč. In to vpliva na možnost UNVRE izvesti to notranjo reformo. Hvala. <clears throat> Matijas Burhardt eh, iz agencije UNVRE je tu. Prisrčno dobrodošel. Pripravljamo se na misijo. Ne vem, ali želite mogoče kaj dodati ne vem, ali ste slišali e, vprašanje, slišali ste na vsak način to, kar je sedaj povedala komisija, torej gre samo za pripravo te e, pomembne e, misije. Hvala, gospa predsedujoča, hvala, da ste mi dali besedo. Pravzaprav ne morem kaj dosti dodati, želim samo izkoristiti priložnost in se zahvaliti odboru za organizacijo te misije. To je zelo eh, prav, da pridete in se sami ustvarite sliko, da zberete informacije, da vidite, kako izvajamo programe, ki jih v glavnem financira EU prišel sem malo prepozno, zato nisem eh, do, eh, dojel celega vprašanja. Torej, zdravstvena reforma je vodila do določenih nemirov. <clears throat> Matija Šmale, ki se s tem ukvarja, bo četrtek in petek na posvetovanjih eh, z. EU-jem e tu v Bruslju in on naj bi bil tudi direktor za Sirijo, tako da um, <clears throat> bo prevzel verjetno uh, um, še Damask, ehm, ampak ehm, torej veliko dela. Kar zadeva zdravstveno reformo, sem slišal, da informacija palestinskim oblastem ni bila zelo jasna. No, mi smo poskusili ustrizno komunicirati to reformo in jim povedati, da je to koristno tudi za nje, ampak to so. Um, napačno razumeli in deloma tudi politično um, izkoristili v druge namene. Iz tega je nastala politična tema in to potem ni imelo opraviti zdravstveno reformo, temveč za pozicioniranje določenih političnih eh, skupin do Unvre, do Libanona in tako naprej. Torej za politična pozicioniranja v Eh, taborišču samem, sedaj neka o državljanstvu. Jordanija je bila res zelo širokosrčna in je odobrila palestinskim beguncem začasno državljanstvo. In to, tu je treba razlikovati. Torej, Jordanija eh, to v tem vidi humanitarno gesto, tako da palestinci se lahko, lahko potujejo, interagirajo s svetom, ampak to ni. Eh, popolna integracija, kaj ti možno je preklicati. Torej državljanstvo, ki ga je možno preklicati, ni um, popolno državljanstvo, ampak uh, ti ljudje imajo možnost, da potujejo. Žal pa smo v zadnjih dveh letih videli, da Jordanija uh, <clears throat> zmanjšuje, skraj, uh, krajša. Um, čas eh, veljavnosti teh potnih listov. Prej so veljali tri leta, zdaj pa deloma samo eno leto in deloma tudi ne izdajo novih potnih listov. Torej, <clears throat> da ne boste na robe razumeli, to ni popolna integracija um, in ne pomeni um, ehm, prevzim popolnega državljanstva. Hvala. Ehm, noben od kolegov ne želi besede. Hvala komisiji in tudi umri, ko v nadaljnih pripravah se bodo gotovo še pojavila vprašanja, s katerimi se bomo obrnili na vas. 26. septembra bo naslednja seja konta, torej po misiji in jaz eh, bom tudi sama eh, udeleženka in potem bomo seveda radi poročali o tej misiji. Torej, danes smo dobro izkoristili čas, um, čeprav um, smo obravnavali zelo uh, zahtevne naloge. Hvala vsem za sodelovanje in vidimo se spet k malu in še lep večer vam želim. Pa še zadnja informacija, torej 26. septembra bo naslednja seja, 29. septembra ta seja pa je um, odpovedana. 29. septembra ne bo seja. Torej, kmalo se spet vidimo in lep večer vam želim.